francoskemu predsedstvu in pa Evropski komisiji. Njihovo prizadevanje je bilo ključnega pomena za okolje. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj prosim uh, vas, komisarja Arena ter poročevalce in poročevalke, da se podajo k mizi, tako da bomo v njihovi prisotnosti jaz in pa uh, namestnik premija gospod Nečas podpisala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

kolegine in kolege, das protokoll der gest. Kolege in kolegice, včerajšnji zapisnik je bil razdeljen, ali imam tu kakšen ogovor? Temu ni tako, torej je zapisnik sprejet. V skladu z dnevnim redom sedaj sledi izjava sveta in komisije o zaključkih vrha G20 v imenu sveta ima besedo Peter Nečas. prezidente eh, vážené paní poslankyně vážení páni poslanci spoštovani poslanci predsednik komisar drugega aprila dva tisoč devet so se predsedniki vlad in držav eh, držav g dvajset srečali v londonu zato da bi razpravljali